der präsident! nadaljujemo z zasedanjem. zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. kdo ugovarja? ne. dobili smo predlog skupine ELS ter Rosati bo na mesto Dobravke Šujce v parentalnem